Gospe in gospodje, lep dober dan vam želim, prisrčno vas vse pozdravljam na našem današnjem sestanku. In eh, sprašujem, če je karkoli v zvezi z dnevnim redom še z vaše strani. Ne, tudi jaz nimam več dodatnih eh, informacij, s tem eh, prehajamo na točko izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost, razprava o trenutnem stanju izvajanja programa za konkurenčnost in inovacije CIP. Prisrčno pozdravljam prvič eh, direktorja Patrika Lemberta, na to gospoda Gileja, Betrist Žodi in Usen Sataf. Upam, da sem vsa imena pravilno izgovoril. Pozdravljam tudi uh, vse, ki so v dvorani in se veselim uh, predavanja in tudi razprave, uh, ki mora biti zaključena uh, kratko, uh, torej nekaj minut pred deseto, ker imamo potem glasovanje. Gospod Lembert, prosim vas, da začnete. Spoštovani predsedujoči, uh, spoštovani člani, dame in gospodje, uh, dovolite, da predstavim eh, to agencijo tukaj. Eh, vem, da mnogi nas že poznate, ampak prvič bom eh, predstavil malo točneje agencijo. Najprej bom jaz nekaj povedal, na to bodo pa kolegice in kolegi povedali nekaj več o programu, eh, ki je o najpomembnejših točkah za našo agencijo. Začel bom eh, z EU 2020 strategijo. Tukaj vidite vodilne inicijative. Kot vidite, najpomembna Eh, je najpomembnejša agencija eh, zaradi tega, ker ima nekaj od teh inicijativ, teh pobud eh, v svoji pristojnosti. Vloga agencije je glede komisije povezana tako, da komisija določi delovni program in eh, v tem okviru na to agencija eh, ureja posamezne korake v procesu uresničevanja. Pomembno je, eh, da samo politiko in programa eh, in izvajanje pomaga obema stranima, torej tako komisiji kot tudi agenciji v glavnih nalogah in vidite, eh, kakšne so eh, povratne informacije, vidite, da igrajo pomembno vlogo in jih vedno posredujemo komisiji, da je na tekočem. Na, tem, na tej prosonici vidite pobude, s katerimi se ukvarjamo, Marko Polo, eh, Modra energija Evrope, Eko inovacije in eh, Enterprise Europe Network. Eh, kolegi bodo povedali nekaj več o tem v okviru CIP-ja. Želim samo povdariti, da so te točke pomembne, ampak o tem bodo spregovorili moji kolegi. Glede trenutnega stanja vidite eh, spodaj napisane programe, vidite pa tudi proračune, ki so za posamezne programe na razpolago in eh, vidite tudi, katere programi so sedaj eh, v teku v agencije. Trenutno imamo 550 projektov v programih, poleg tega pa imamo še 600 partnerjev v, v mreži Eh, Enterprise Europe Network okoli 1,7 milijard eh, evrov eh, bomo tudi potrošili eh, za vse te projekte in eh, te naloge, ki nam jih je eh, dala komisija in bodo koristili celotni Evropski uniji. Želim vam tudi povedati, kako je o poročanju, kajti naša agencija je, iz, kot je bilo že rečeno, izvajalska agencija v imenu CIE in na to imamo generalne direktorate. Zelo um, Eh, tesno z njimi sodelujemo, za posameznimi, eh, ki, se, ki so tukaj eh, vključeni. Smo zelo zadovoljni z tem, da so te, te tri generalni direktorati, DG pre, gibanje, DG energija, DG okolje in, in pa tudi gospodarstvo vključeni. Imamo veliko takih, ki uh, imajo koristi od našega dela, to so razna podjetja, razne agencije, um, razne agencije, eh, nevladne organizacije in tako dalje. Eh, predvsem pa želim povdariti pomen majhnih in srednje velikih podjetij. Če si pogleda v pobudo ekoinovacije, 65 odstotkov so majhna in srednje velika podjetja, ki imajo tega po koristi. Eh, pri energiji je 40 odstotkov takšnih, eh, ki so majhna in srednja velika podjetja. Če pogledamo eh, Enterprise Europe Network, to je posvečeno prav evropskim malim in srednje velikim podjetjih. In to je pravzaprav vloga tega dela naše dejavnosti. Eh, nekaj organizacij, to je klasičen tip organizacije z operativnimi enotami, dvemi horizontalnimi enotami eh, in to prosojnico želim eh, pokazati zaradi tudi prilagodljivosti agencije, torej da predstavim tudi, kako deluje. Ko nas je komisija zaprosila, da več programov vsega, upravljamo eh, po začetnih eh, nekaterih programih, smo bili zelo hitro eh, sposobni Eh, ustvariti nove enote za upravljanje novih programov. Pomembna je tudi sinergija. Ta agencija je lahko dobro uporabila sinergijo med različnimi programi. Te sinergije ne bi mogli tako dobro izkoristiti, če eh, bi programi eh, bi ostali pri komisiji in bi jih komisija upravljala. Torej, mrežo Enterprise Europe uporabimo zato, da pomagajo drugim programom, ki jih upravljamo. Eh, tako da lahko dosegamo evropska sredna in mala podjetja na ta način in jim dobro koristimo. Uspeli smo pridobiti veliko število sodelavcev, ki so eh, zelo dobri strokovnjaki in dobro izobraženi. Eh, v glavnem je 80 odstotkov pogodbenih sodelavcev in 20 odstotkov stalnih sodelavcev. Eh, in eh, imamo tudi iz komisije nekaj uradnikov, ki so v vodstvu. Eh, to nam pomaga, da je odnos za komisijo zelo tesen. Vidite, da imamo strokovnjake za posle, za, posle, za okolje, za energetiko in tako dalje. V zadnjem času smo imeli evalvacijo agencije, želim pokazati nekaj rezultatov. Prvi rezultat bili so neodvisni strokovnjaki, ki so si ogledali delo naše agencije, ugotovili so, eh, da eh, so eh, ugotovili zelo dober uspeh modela outsourcinga. Na to Eh, program agencije je bil zelo uspešen, učinkovit. Ugotovili so tudi, da agencija daje eh, bistveno boljše okolje za implementacijo raznih programov in eh, da vzdržuje dobre stike, zelo tesne stike z tistimi, ki bi jim tudi naj to delo koristilo. Zelo veliko je tudi zadovoljstvo očitno naših odjemalcev, kar se tiče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 plačevanja 19 dni, to je zelo hitro, eh, če si ogledamo celotno dejavnost komisije. To je izredno pomembno za mala in srednjo velika podjetja in vse čas se trudimo, da poenostavimo in eh, napravimo bolj vitko naše delovanje, da je administrativno breme za naše odjemalce, za naše um, kupce, bi lahko rekli, čim bolj uh, preprosto in hitro, torej govorimo o srednjih in malih uh, podjetjih. Kar se tiče komuniciranja, eh, smo ponosni na to, eh, da eh, zelo dobro razvijamo komuniciranje. Ta prosojnica daje pregled tega, kaj storimo na področju komuniciranja. V zadnjih treh letih smo imeli več milijonov um, zadetkov na naših straneh, 600 tisoč publikacij smo objavili, uh, okoli 700 eh, je bilo raznih prispevkov v medijih in okoli 400 videov. Eh, je videlo 65 milijonov gledalcev. To pomeni, da naše programe delamo čim bolj vidne in to pomaga tudi, eh, da so naši programi bolj uspešni. Imamo tudi tako imenovan eh, teden energije. Imeli smo 722 dogodkov v 24, 24 državah. Eh, veliko je bilo eh, večjih dogodkov, ki so potekali v Bruslju v zvezi s tem. Eh, kot agencija lahko rečemo, da smo dosegli dvojni dobit in sicer Evropska unija in institucije Evropske unije od nas dobijo zelo dober rezultat pri različnih programih, eh, kjer je velika stroškovna učinkovitost prisotna. Eh, lahko prevzemamo dodatne naloge, naši odjemalci dobijo hitro in preprosto storitev, eh, zelo hitro reagiramo na njihove potrebe in želje. Na kratko bi še en sklep evalvacije poudaril. Eh, dejali so, ker eh, je eh, dosežen tako dober rezultat, lahko komisija daje te agenciji še dodatne programe in dodatne naloge. To pomeni, da je to izredno pomembno v času, ko je veliko novega dela pred nami. Komisija je že že dala nove eh, pobude in eh, ko gre tudi za to, da se proračun čim bolje in čim bolj koristno izkoristi. Kot agencija bomo tudi nadaljevali eh, s našim delom, da bomo koristili Evropske unije in vsem institucijam, eh, da bomo eh, tudi dajali svoje storitve na razpolago svojim eh, odjemalcem, da bomo v okviru strategije 2020 Eh, da bomo podprli bodoče programe Evropske unije, zlasti na področjih, ki si jih omenil, to pomeni politika energije okolja, zelena eh, energija, inovacije in seveda zlasti, da bomo na razpolago malim in srednje velikim podjetjem, ki jih bomo podpirali pri njihovem delu. S tem bom zaključil in dal besedo eh, kolegom, ki bodo povedali nekaj več z o, o, te, o naši dejavnosti. Bill Gerrit bo prvi spregovor, spregovoril o uh, nekaterih zadevah. So good morning, ladies and gentlemen. Sicer bo spregovoril o Evropi inteligentne energije. Uh, Eh, pri nas imamo 500 različnih projektov, tudi um, lokalnih in um, regionalnih energetskih projektov. Uh, gre predvsem za očekovito in koriščenje energije, pa obnovljivo energijo in prenos energije. Tudi integrirane projekte obravnavamo, ki vključujejo več teh faktorjev. Uh, V komisiji smo delali že preden smo se eh, preselili v agencijo in eh, mislimo, eh, da smo lahko na našem področju dela sedaj bolj učinkoviti, kot takrat, ko smo delali v komisiji. AII, torej IEE e, je program, ki vsebuje več pobud, kot je Patrik že dejal. Je to tudi teden vzdržne energije. Na to različne pobude, eh, ki jih eh, poznajo po celi eh, Evropski uniji. Pomembno je, da zakonodajo in politiko spremenimo v dejanja. Politika in direktive se sicer ustvarjajo v Bruslju, ampak to ne pomeni, da prebivalci in tudi podjetja vedo, kako lahko to implementirajo. Zato so IEE e Eh, projekti namenjeni temu, da se bolje razume, kako se lahko politiko Evropske unije bolje uresničuje, kaj deluje, eh, kaj deluje slabo ali pa ne deluje. In eh, mi imamo organizacijo, ki lahko ustrezno pomaga na tem področju. Dajemo eh, informacije, eh, tržno inteligenco in dajemo tudi povratne informacije tistim, ki ustvarjajo politiko. Eh, Eh, trenutno ima IEE e proračun 730 eh, eh, milijonov v petih letih. Od leta 2007 je bil letni proračun vse večji, ampak okoli 60 milijonov na leto za posamezne programe od leta 2009 in EE denar eh, prenašamo tudi v Evropsko investicijsko eh, banko za Elena eh, pobudo, ki daje pomoč javnim pristojnim organom in da pomagajo na tem področju. Naše delo vključuje 3000 Eh, odjemalcev v 31 državah in več, eh, največji del tega so mala in srednje velika podjetja. Poprečni prodet 1 do 2 milijona traja 3 leta in vključuje 8 do 9 organizacij iz različnih držav. Okoli 75 odstotkov sofinanciramo, ne eh, financiramo pa raziskave in IEE um, e, proračunska sredstva tudi eh, ne uporabljamo za naprave in orodja. In eh, Več eh, o podrobnostih boste slišali od Vseina v nadaljevanju. IEE e programi pravzaprav dopolnjujejo raziskovane programe. Um, v že dokazane eh, zadeve razvijamo naprej. Nekaj primerov tipičnih projektov. Tisti, eh, ki so zainteresirani za zmanjševanje administracije, bi bili mogoče zainteresirani eh, za naše delo, kajti Eh, mi želimo zlasti napraviti našo administracijo bolj vitko, bolj učinkovito, kako bi naj to dosegli, kaj bi naj storili na nacionalni ravni, na lokalni, na regionalni eh, ravni. Eh, dig, dig, dig Wind se ukvarja prav s tem in te administracije, administracije, ki so ključne, sodelujejo in poskušajo doseči čim bolj večje zmanjšanje birokracije na tem področju področju. Eh, drugi uh, primer je uh, Energy Invest. SF in sicer gre za uporabo strukturnih in regionalnih skladov. Tukaj se lahko Eh, ugotavlja, da ciljev ne dosegajo vedno in najbolje. Tukaj imamo nizozemsko agencijo, ki eh, pri tem eh, vodilno sodeluje in sodeluje še z devetimi državami. Imajo um, investicijske dneve v različnih državah, da bi ugotovili, katere projekte lahko uporabi, uporabijo za te strukturne sklade, za uporabo denarja iz tega in uh, 200 in pri tem uporablja ustrezno zelo eh, dobro eh, svoje znanje. Eh, poskušamo tudi izboljšati konkurenčnost naše industrije. Eh, v devetih drugih državah so izkoristili pravzaprav tudi nemške um, vzorce in pri tem izredno izboljšali tudi svoje rezultate. Uh, Eh, več kot 2000 menedžerjev je bilo tudi že izobraženim. To je en izmed ključnih projektov eh, IEEA. In eh, želim zaključiti z dobrimi informacijami. IEE e e program je popularen, dobivamo več kot 350 predlogov na leto. Nažalost lahko samo 50 ali 60 e, dejansko uresničimo. Naslednja dobra novica je, da online pregled IEE Eh, odjemalcev ali pa naših strank tako rekoč ugotavlja, da je eh, prišlo do dobrih rezultatov, da so zelo zadovoljni z našim delom. Eh, lahko vam dajemo še nove in dodatne informacije v zvezi s tem, če tako želite. Prosim, da se nam oglasite. Lahko vam ponudimo še obsežne dodatne informacije o energetski politiki, kako bi lahko tudi energetsko politiko v naslednjem naslednjem okvirnem obdobju ustrezno izkoristili. Hvala lepa. Dobro jutro vsem. Poskusila vam bom predstaviti eko inovacije in povedala, kaj počnemo v zvezi s tem znotraj agencije. Kaj so ekoinovacije? Mi smo to bolj široko opredelili in sicer namenoma. Gre za več kot samo za ekoindustrijo, lahko gre za proizvajalce čevljev, za katerekoli malo ali srednje veliko podjetje, ki želi postati bolj zeleno, ki želi predstaviti nov proizvod, novo storitev na trgu. Tako da gre za več kot samo ekoindustrijo. Druga pomembna stvar je, da vse skupaj temelji na dveh stebrih, na poslovnem pristopu in na okoljskem pristopu. Tu ne gre za protislovje, to zelo dobro veste. Tako da smo mi skušali dobre zamisli prenesti tudi na trg, kar pomeni, da je to dobro za podjetja in za okolje. Kako deluje ta instrument? Na voljo imamo REACH. REACH sicer ni naš ciljni pravna zaveza, ampak Dosegli smo približno 65 odstotkov malih in srednje velikih podjetij. Toliko smo jih zajeli v naš program in dobro je, da znotraj naše agencije deluje toliko malih in srednje velikih podjetij. Osem od desetih podjetij so mikropodjetja ali zelo majhna podjetja. To so podjetja, ki težko samo uveljavijo svoje zamisli v Evropi ključ za uspeh pa je, da je ta instrument poenostavljen, da smo ga znali uskladiti s prednostnimi nalogami malih in srednje velikih podjetij. Nismo ubrali pristopa, ki bi dajal izključne prednosti samo nekaterim, temveč vsem. Gre za schemo neposrednega financiranja, nobenih posrednikov ni v smislu držav članic, agencij, lokalnih dejavnikov, male in srednje velike podjetja lahko potrkajo na naša vrata. Smo zelo prožni iz večjih razlogov. Namreč zahtevamo, da so projekti takšni, da dodajo vrednost na evropski ravni in da ne prihajajo iz multinacionalk ali konzorcijev. To je zelo pomembno, kajti mi zajemamo samo samostojne male in srednje velike podjetnike skušamo poštevati celotni življenjski ciklus, želimo biti dobri vodovodni inštalaterji, poskrbimo za to, da so cevi cele, ne da prihaja do kakršnih koli luken v ceveh, upoštevamo okoljske vidike, ne zahtevamo upravnih standardnih zadev manj in srednje velike podjetje morajo sama povedati, kako so si zamislili ta okoljski koncept znotraj svojih projektov. Pomembno je, da mi delujemo pred raziskavami, pred vstopom na trg. Tu gre za linearni model inovacij. Prototipe na področju raziskav in razvoja je treba dokončno opredeliti. Približno 20 odstotkov naših projektov prihaja iz okvirnih raziskovalnih programov komisije 6. ali 7. ali pa iz nacionalnih raziskovalnih programov 20 odstotkov. Potem imamo tu še intelektualno lastnino in tako naprej. Nekoliko smo obsedeni s tem, da so javna sredstva čim bolj učinkovito porabljene. Zato bi morali zagotoviti dobro prodajo teh proizvodov, zahtevamo izvoz procesov in tako naprej. Skratka, želimo izboljšati okoljski pristop, ga razširiti, zahtevamo od vseh naših partnerjev, da ta koncept tudi razširijo na trg. Če tega ne vidimo v projektu, projekta ne financiramo. Kje delujemo? Delujemo prečno, o tem se bomo danes tudi pogovarjali, naprimer recikliranje, zelena podjetje, zelena, gradbena industrija in tako naprej. Imamo določene globalne prednostne naloge, ki pa niso izključujoče. V teh podpodročjih, naprimer tekstil, keramika, so se akterji obrnili na nas in ne obratno. Na teh področjih se pojavlja ogromno zanimivih zamisli. S to aplikacijo smo zelo uspešni. Res je, da ogromno projektov zavrnemo, ker imamo stroge kriterije, lahko pa vam potrdim, da na trg dajemo konkurenčne projekte, trg te projekte tudi usrka. Na koncu pa bi predstavila še dva primera. Verjetno ste seznanjeni z novo steklenico, ki je sestavljena iz reciklira, recikliranega materijala. Takšna embalaža ima zelo nizek učinek na okolje ti proizvodi so tudi z vidika dizajna bolj okoljsko prijazni. Pomembno je, da se ukvarjamo tudi s takšnimi vprašanji. Potem so pa tu še bio čevli brez kroma. V Nemčiji imajo kar nekaj takšnih proizvodov in mi imamo tudi ogromno proizvodov, ki bi vas lahko zanimali. Hvala. Dobar dan vsem skupaj. Na koncu pa še par besed o Enterprise Europe Network. To mrežo smo spostavili zato, ker smo želeli malim in srednjim velikim podjetjem pomagati pri povečanju njihove konkurenčnosti in pri vstopu na nove trge v Evropski uniji. Mala in srednja velika podjetja, kot veste, nimajo vedno čas za to, da iščejo sredstva, ki so na voljo v Evropski uniji veliko večje težave imajo tudi pri širjenju svojega poslovanja, vsaj v primerjavi z večjimi podjetji. Tako da je naša mreža one-stop-shop za vsa vprašanja, ki se povezuje z Evropsko unijo in s tem, kako lahko Evropska unija malim in srednje velikim podjetjem pomaga. Vzpostavili smo leta 2008, smo tudi največja mreža, ne samo v Evropi, temveč na svetu. Smo mreža, ki povezuje podjetja za Evropo in obratno imamo približno 600 kontaktnih točk v 49 državah, v vseh regijah Evropske unije smo prisotni. Tudi na strateških trgih izven Evropske unije imamo te kontaktne točke. 3000 strokovnjakov dela znotraj te mreže, tako da gre za mrežo posameznikov, ki nudijo nasvete podjetjem. Mreža ponuja tudi praktično pomoč. Naprimer, ta mreža poskrbi za prevod zapletene zakonodaje v materni jezik podjetja, naprimer, če si pogledate samo zakonodajo REACH. Predvsem pa mreža ponuja nove poslovne priložnosti za vse partnerje. Na voljo imamo podatkovno zbirko na področju tehnologije, imamo največjo podatkovno zbirko, kjer je približno 30 tisoč profilov mreža tudi skuša prisluhniti malim in srednje velikim podjetjem, kot je že prej povedal direktor. Mreža je tista, ki posreduje informacije Evropski komisiji o tem, kaj deluje, kaj ne deluje na trgu. Službe komisije potem tudi lažje preverijo, ali njihove politike delujejo. Poleg tega državam članicam nudimo priporočila v zvezi s tem, kje naj izboljšajo svojo zakonodajo. Ta mreža je tudi dober primer skupnega poslovanja, upoštevamo tudi načelo subsidijarnosti, kar pomeni, da nam ni bilo treba na novo izumljati kolesa. Enterprise Europe Network ima svoje centre znotraj posameznih organizacij, naprimer znotraj trgovinske zbornice, obrtne zbornice, razvojne agencije, tehnoloških institutov, univerz in tako naprej. Tam se nahajajo naši centri. Uh, te organizacije ne samo gostijo mrežo, temveč tudi finančno precej prispevajo k uspešnosti naše mreže. Tako da smo, mislim, da odkrili zelo uspešno formulo delovanja. Kvalitativno gledano vam lahko povem, da smo v prvih treh letih delovanja uspeli zajeti 2,5 milijonov malih in srednje velikih podjetij na različnih ravneh. 20 tisoč dogodkov smo organizirali kjer je sodelovalo več kot 750 tisoč podjetij. Pomembno je tudi to, da 66 tisoč podjetij sodeluje pri trženju in posredovanju, iščejo oci nove partnere znotraj te mreže na podlagi portfeljev, ki jih nudimo. Mreža je tudi pomagala pri dostopu malih in srednje velikih podjetij do sredstev iz sedmega okvirnega programa. Več kot 1490 podjetij je imelo koristi od tega. Kako smo pomagali malim in srednje velikim podjetjem? Prejšnje leto smo izvedli anketo v zvezi s tem. Več kot polovica podjetij, ki je obiskala centre naše mreže, je vstopila na nov trg, ponudila nov proizvod, storitev ali tako naprej približno 50 odstotkov podjetij je reklo, da ima višji prihodek, zaradi tega skoraj da polovica podjetij je zboljšala svojo tehnologijo za voljo naše mreže. 40 odstotkov podjetij je začelo nov poslovni projekt in skoraj da vsa podjetja bi priporočala storitve, ki jih ponuja naša mreža tudi drugim. Še dva praktična primera. V publikaciji v dvorani najdete več zgodb o uspehu. Prva zgodba o uspehu prihaja iz Nemčije in Italije. V Leverkusenu so na podjetju biotehnologije uspeli odpraviti izpuste škodljivih onesnaževal v vodo. Iskali so nove trge, pripeljali smo jih na poseben dogodek, Elion je podjetje v Italiji, ki je bilo pripravljeno vzeti nemško tehnologijo in vključiti v svoj portfelj, tako da je bila to koristna situacija za obe podjetji. Drugo uspešno zgodbo pa predstavlja ta Danska in Združeno kraljestvo. Danska se je specializirala za offshore proizvodnjo veterne energije, ki jo je želela izvažati v Združeno kraljestvo partnerji znotraj mreže iz obeh držav so iskali primerne projektne partnerje. Vzpostavili so podjetje Kosalt in APCO je iz Danske vzpostavil stike s tem podjetjem. To skupno podjetje je potem vzpostavilo tudi 30 novih delovnih mest v obeh državah. S tem sem se pokazal, kako uspešna je naša mreža. Hvala. Darf mich herzlich bedanken, meine Damen und Herren. Zahvaljujem se vam za te zelo obsežne informacije. Eh, najprej eh, nekaj eh, prispevkov, ki so prijavljeni, sicer štirje bi se želeli oglasiti. Še nekdo, gospod Rubih, še enkrat moram prebrati, očitno so štirje, ki bi se želeli oglasiti. Šest, niso štirje, ampak jih je šest. Če eh, boste še želeli odgovore, morate vprašanja postaviti zelo hitro. Dva, eh, dve minuti imate na razpolago. Najprej gospa Kavaljo. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospodu Lamberju in vsem sodelavcem iz Agencije za podane predstavitve. Zelo dobro sem seznanjena z delom vaše agencije tudi ko sem delala na univerzi, na komisiji, sem bila seznanjena s programi, ki jih vodite. Rada bi vam čestitala za učinkovito delo. Hvala lepa tudi za to, da spodbujate relevantne programe in projekte in da jih financirate. Rezultati ki jih dosežete s projekti, so ključni tudi za nadaljne raziskovalne projekte. Dobro je, da tudi pomagate pri širjenju najboljših praks, pri izvajanju zakonodaje in tako naprej. Naprimer, Covenant of Mayors je pomembno dejanje na evropski ravni. Mislim, da približno 2000 mest in županov sodeluje pri tem projektu, ki se nanaše na uč energetsko učinkovitost. Potem pa me zanima, kakšne so vaše pričakovanja za prihodnost. Včeraj smo govorili o prihodnem proračunu za raziskave in razvoj, naj bi namenili dodatnih 8 milijard evrov. Zanima me, kakšna so vaša pričakovanja glede proračuna za vaše programe. Kako vi gledate na strukturo okvirnih programov. Kako si predstavljate integracijo v prihodnje? Drugo vprašanje. V preteklosti ste imeli tudi programe za sodelovanje z državami v razvoju. To se sedaj imenuje Europejt, ampak mislim, da ste vi bolj uspešno in učinkovito vodili te programe, zato ker vi razumete, kaj je pomembno na področju energetike. Ali menite, da obstaja kakšna možnost, da bi to vrstno sodelovanje z državami v razvoju na področju energije prinesli nazaj v agencijo? Hvala. Gospa kolegica Mökis. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem današnjim gostom za predstavitve. Seznanjena sem že z vašo slavo, pravzaprav vas vaša slava nekoliko prehiteva. Hvala lepa, da ste dosegli tako dobre rezultate. To je tisto, kar potrebujemo. Imam nekaj kritičnih in nekaj bolj radovednih vprašanj. Govorili ste o dodani vrednosti na evropski ravni, predvsem pri EAC, torej pri agenciji. Zanima me, kje Evropo dejansko potrebujemo da prinesemo dodano vrednost projektom. Pomembno je, da projekte imamo, ampak zanima me, zakaj morajo biti to evropski projekti. Lahko poveste kaj več o tem? Ali potrebujete nek grost, ali potrebujete morda znanje iz vseh držav članic in to znanje združiti. Nekateri od teh projektov bi bili verjetno bolje podprti na nacionalni ravni. na voljo imamo tudi skupni strateški okvir. Mi si želimo, da bi bili bolj praktični, da bi bile stvari bolj poenostavljene. V Evropski uniji imamo ogromno agencij. Mnoge agencije upravljajo izvrstno delo. Vprašanje pa je, ali res potrebujemo toliko agencij, ki upravljajo odlično delo. Lahko bi celo veljalo, da potrebujemo manj agencij, ki bi lahko prav tako opravljale izvrstno delo. Zato me zanima, kako vaša agencija sodeluje za EREJO. Kako boste sodelovali s to agencijo, glede na to, da obi agenciji podpirata mala in srednje velika podjetja. Že v inovacijski ki Evropi, Evropi inovacij, kjer se omenjajo najboljši projekti, smo rekli, da želimo vse na enem mestu, one stop shops. Mi si želimo, da vas male, srednje, velika podjetja najdejo, to je tudi vaša želja, ampak če obstaja toliko vrat, kako vas bodo našli? Kako boste sodelovali z nacionalnimi kontaktnimi točkami v tej džungli? Kako se boste torej povezovali z evropsko mrežo in nacionalnimi? centri. Hvala. Eh, hvala, Claude Thomas. So for, for the colleagues who are here, you have to understand that. Za vse kolege, ki so tu, bi rad pojasnil to, da je ta agencija rezultat dveh pomembnih političnih odločitev, ki jih je sprejel parlament. Leta 2000 smo v čestrankarski pobudi komisijo prosili, da vzpostavi izvršno agencijo za inteligentno Evropo, zato da bi se zmanjšala birokracija, zato da bi se vzpostavile boljše povezave z zunanjim svetom. Leta 2004 in 2005, ko je gospod Vakalis iz EPP-ja bil poročevalec za CIP, je pravzaprav nastopil trenutek, ko smo povezali programe inteligentne Evrope z malimi in srednjimi velikimi podjetji. Tako da je ta agencija na nek način naš otrok. Tisto, kar morate razumeti in uradniki verjetno tega ne, sme do, ne, ne smejo povedati, je, da je ta otrok neke vrste grožnja. Leta 2020 ne vemo, kaj se bo zgodilo in tudi oni ne vedo, kaj se bo zgodilo. Tako da obstaja ogromno tveganje, da bo ta agencija, ki je ena od manj zapletenih agencij in ki lahko poveže več podjetij in jih združi pod svojo streho, bila deležna velikega zloma samo zaradi političnih igric, ki se trenutno vodijo med posameznimi komisarji, ki želijo pridobiti več pristojnosti v določenih sektorjih. Tako da je naša glavna dolžnost, dolžnost našega odbora, ki se ukvarja z malimi in srednje velikimi podjetji, ki si želi Evropo pomakniti naprej, ki želi storiti korak proti inovativnosti, mi bi morali biti previdni Zato, ker obstajajo spin doktori v komisiji, ki imajo svoje zamisli. Imam eno vprašanje, ki se bolj nanaša na gospoda Satafa. Vesel sem, da je Enterprise Europe Network tako široko razpršena. Prisotni ste na Kitajskem, v Rusiji, v ZDA. Kaj pa države Magreba, Se vam ne zdi, da se tam ponujajo večje priložnosti? Bolje bi bilo, če bi pomagali Egiptu, Tuniziji, Maroku, morda tudi Ukrajini. Tem državam bi morali pomagati pri izgradnji sektorja malih in srednje velikih podjetij. Kako bi lahko to politiko povezali s sosedsko politiko? Hvala. Gospa Jordan Cizel. Hvala lepa za zelo zanimive prezentacije. Sama nisem bila neposredno udeležena pri teh programih nikoli, zaradi tega mi te informacije zelo koristijo. Imam pa eh, dve vprašanji. Eh, moj, prvo, moji kolegi so predvsem spraševali po tretjih državah, eh, vendar to je vendarle evropski program in zanima me, ali lahko kaj poveste o eh, enakomerni ali neenakomerni geografski porazdelitvi črpanja sredstev iz tega programa. Ali se tudi tu na tem področju dogaja, da so mala in srednja podjetja z določenih regij uspešna, eh, z drugih regij pa jih praktično ni, praktično niso prisotna. Ehm, potem drugo vprašanje. Um, čedalje bolj za podjetnike postaja pomembno vprašanje izobraževanja čedalje težje dobijo izobražene kadre zato me zanima um, ali sodelujete tudi z EIT jem se pravi inštitutom za inovacije um, evropskim inštitutom za inovacije omenili ste sedmi okvirni program eh, tega inštituta pa ne. Eh, glede na to da so predlogi da se, osmi okvirni, da se v osmem okvirnem programu združi eh, oziroma bolj poveže EIT, CIP in pa okvirni program, me tudi zanima vaše mnenje o tem. Eh, gospa kolegica Rela Madrelj. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila vsem današnjim gostom in tudi čestitala za te predstavitve. Hvala lepa, da ste se odeležili sestanka našega odbora in hvala lepa tudi za vse te informacije. Mi smo se vedno zauzemali za to, da bi to vrstni programi dobili dovolj spodbude. Ne samo spodbude z političnega vidika, temveč tudi z finančnega vidika, kot so rekle kolegice in kolegi. Eno vprašanje imam za vas. Sicer ste izvršno predstavili svoje delo, zdi se, da delo tudi odlično upravljate in dosegate rezultate, vendar sklepam, da obstaja tudi kaj negativnega. Zanima me, ali imate kakšne negativne izkušnje, bi želeli karkoli spremeniti v prihodnosti. To bi nam poslance močno koristilo. Še eno vprašanje za prihodnost. Kar nekaj časa že razmišljate, čeprav razumem o tem, da bi združili raziskovalne projekte v en sam okvirni raziskovalni program. O tem govori tudi komisija in razmišlja o tem. Zanima pa me, kakšno je vaše mnenje o tem, kajti vi ste tisti, ki ste na vse zadnje odgovorni za upravljanje z raziskovalnimi programi. Na koncu pa še nekaj v zvezi z umestnim pregledom. Eno od priporočil, ki je bilo podano pri tem umestnem pregledu, se nanaša tudi na to, da bi razpoložljiva finančna sredstva morali vnaprej nameniti za tista področja, ki še niso vključena v eno od prednostnih nalog. Naprimer, če bi združili prihodne tehnologije, tehnologije prihodnosti, to je eden od predlogov, ki je bil podan. Namreč na teh področjih je težko stvari napovedovati za pet do šest let vnaprej. Tehnologija se namreč zelo hitro razvija. Ta zamisel je, po mojem mnenju, dobra in bi jo morali podpreti. Hvala lepa. Tudi sama bi se najprej rada zahvalila za delo, ki ga upravljate. Hvala lepa za predstavitev in hvala lepa tudi za vse rezultate, ki ste jih dosegli. Kolegice in kolegi so že povedali, da nismo vsi prepričani v to, da so agencije, ki jih vzpostavlja komisija, vse učinkovite, tako kot bi morale biti. Zato skrbno spremljamo tudi delo vaše agencije. Pomembno je, po mojem mnenju, da naredimo vaše dejavnosti bolj učinkovite. Namreč Danes se osredotočamo predvsem na inovacije. Vedno govorimo seveda o povezavah med inovacijami in raziskavami, zato se mi zdi, da bi se morali morda nekoliko bolj osredotočiti na inovacije. Nam lahko poveste kaj več o tem, kako pomagate komisiji. Rekli ste, da komisiji nudite tudi povratne informacije. Zanima me, kaj vi pričakujete od nas, na podlagi svojih izkušenj, kaj bi želeli, da storimo. Omenili ste že, da nimate na voljo dovolj finančnih sredstev, rekli ste, da bi morali stvari poenostaviti in tako naprej. Kje vam lahko pomagamo? Govorimo tudi o dostopu malih in srednje velikih podjetij in dostopu mikropodjetij do teh sredstev. Poleg tega pa vsa ta podjetja zaradi raznolikosti programov, agencij in tako naprej ne vedo, skozi katera vrata morajo vstopiti in predstaviti projekte. Če ne bodo vedela, na katera vrata naj potrkajo, potem se bodo izgubila v tej džungli. Zato me zanima, kako bi lahko tudi to področje nekoliko poenostavili. Hvala. Ich bedanke mich. Zahvaljujem se. In sedaj, gospod Lambert, imate priložnost, da odgovorite. Imate pa na razpolago največ deset minut. Yeah. Ja. Bom skušal odgovoriti. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi vsem članicam in članom parlamenta za izkazano zanimanje. Hvala lepa za interes, ki ga izkazujete za našo agencijo in za naše programe. Bom preletel nekatera od teh vprašanj in na nje tudi odgovoril v najboljši moči. Veliko vas je spraševalo o tem, kaj se dogaja v komisiji. Sam težko komentiram, kaj se dogaja v komisiji. Mi smo izvršna agencija, mi izvršujemo programe v imenu komisije, tako da ni naša prva naloga ta, da bi sodelovali v razpravah o sami strukturi naslednjega večletnega finančnega okvira. Kakšna so naša pričakovanja glede prihodnosti? No, pravzaprav se lahko vrnem na izhodiščno točko. Mi zelo skrbno spremljamo razprave, ki potekajo v komisiji. Komisija je včeraj tudi predstavila nov predlog. Kolikor vemo, bomo imeli na voljo ločen instrument, to vam bom lahko kasneje potrdil, ampak Ločen instrument se pripravlja za mala in srednja velika podjetja in konkurenčnost. Bomo videli, kako bo deloval ta odnos tudi z CSF-om. Kar zadeva Kopenar, to je bil program, ki smo ga izvali v okviru projekta Evropa inteligentne energije. Ta projekt smo potem prenesli v pristojnost kolegov iz Generalnega direktorata za razvoj, Nam se je zdel ta program zelo učinkovit, ampak v tem trenutku mislim, da ne obstaja nobena možnost, da bi se ta program vrnil ponovno pod naše okrilje na področje inteligentne energije in s tem tudi pod streho agencije. Zakaj potrebujemo to vrstne programe na evropski ravni? Zato, ker ima vsak izmed teh programov tudi specifično evropsko dimenzijo. Nekateri programi so celo zasnovani na tak način, da sodelujejo trije partnerji iz treh evropskih držav, kajti to je naša zahteva. Države članice imajo svoje nacionalne programe, zato je zelo pomembno, da znamo pokazati, da programi prinašajo evropsko dodano vrednost. Zato želimo širiti strokovno znanje, znanje in dobre prakse preko nacionalnih meja. To je bistvo evropske dimenzije. Kar zadeva same agencije, naj bi jih imeli več, naj bi jih imeli manj, seveda je to vprašanje, ki ga morate nasloviti na komisijo. Parlament in komisija se morata o tem skupaj pogovoriti. Gospa Merki, so menili ste odnos med IACI e in IRE. To je zelo dobro vprašanje. Včeraj smo imeli skupno kosilo s kolegi, celo stavbo si delimo pravzaprav smo primerjali delo, ki ga upravljamo v imenu malih in srednje velikih podjetij. Res ste ob pravem trenutku izpostavili to vprašanje, kajti z REI dobro sodelujemo in bomo tudi v prihodnji finančni perspektivi sodelovali. Zabeležil sem si tudi komentar gospoda Türmesa. Vesel sem, da je on skupaj s svojimi kolegi tako predan naši agenciji kolegu Huseinu Satafu pa bom prepustil vprašanja, ki so se nanašala specifično na mrežo. Gospa Jordan Cizel je zastavila vprašanje tudi v zvezi s tem, kako delujejo programi, da ne prihajajo do enakomerne porazdelitve med državami članicami. Naše izkušnje niso takšne. Naši programi so odprti za čisto vse evropske države, vse lahko sodelujejo. Če si pogledate Enterprise Europe Network, 600 partnerjev sodeluje v vseh državah članicah in izven EU. Zato sam res ne vidim nobenega dokaza v zvezi s tem, da ti programi morda ne bi bili na voljo kakšni državi članici. Mislim, da so stvari enakomerno porazdeljene med vse. Nisem prepričan glede instituta, ki ga je omenila, ampak o tem se lahko dvostransko pogovorimo. Gospa Jera Madurel je govorila o tem, če imamo kakšne negativne izkušnje. V takšnih predstavitvah se pa navadi osredotočamo na pozitivne vidike. V prihodnosti se mi zdi, bomo morali storiti še korak naprej, ko gre za poenostavljanje, ko gre za streamlining. Nerealistično bi bilo, če bi rekel, da smo uspešni sto odstotno, ampak v prihodnje bomo delovali v širšem okviru, skupnem strateškem okviru in takrat bomo zagotovo morali poenostaviti svoje postopke, zlasti za male in srednje velika podjetja. Dobro. Kaj lahko vi storite za nas? To je vprašanje, ki ga je zastavila gospa Toja. V prihodnosti, v okviru nove finančne perspektive, bi želeli, da bi bila ta agencija deležna bolj specifičnih nalog, da bi naše naloge ne opredeljevali ad hoc, temveč da bi bile naloge bolj koherentno strukturirane. Danes smo govorili o malih in srednje velikih podjetjih. Sicer sam nisem pristojen za to področje, ampak dobro bi bilo, če bi v prihodnje imeli agencijo za male in srednje velika podjetja. Odločitev je seveda v vaših rokah kar zadeva Enterprise Europe Network in vprašanja, ki so se nanašala na to mrežo, pa bom besedo predal gospodu Satafu, če dovolite. Hvala lepa, vprašali ste nas, kako mi sodelujemo z nacionalnimi kontaktnimi točkami za male in srednje velika podjetja. Imamo skupno delovno skupino, v kateri sodelujejo nekateri partnerji iz mreže in nacionalnih kontaktnih točk in v tej delovni skupini se preučujejo možnosti za sodelovanje. Tako da uh, lahko naša mreža spodbuja vlogo nacionalnih kontaktnih točk. Ponavadi obstaja ena kontaktna točka v državi članici in mreža lahko odigra zelo pomembno vlogo znotraj regije, jih poveže. Pomembno je, da se stvari dopolnjujejo, da posamezni akterji ne tekmujejo drug z drugim. Potem pa še kontaktne točke v tretjih državah. Da, imamo tudi kontaktne točke v Tuniziji in Egiptu, tudi v Ukrajini, to je naša najnovejša članica. V teh državah imamo na voljo samo en center, zato ker se osredotočamo na Evropo. Z njimi se bomo srečali prihodnji teden, pridejo k nam. Zanimivo bo videti, kako jih lahko podpremo, kako lahko tudi mi odigramo vlogo pri razvoju zasebnega sektorja, pri razvoju podjetništva in tako naprej. Mi jih podpiramo, jih ne financiramo, zato je naša vloga omejena. Mi skušamo te partnerje povezati s partnerji znotraj mreže, z institucijami v Evropi, tako da je to en način, kako lahko podpremo dogajanje v teh državah. Če imate kakšen dodaten predlog, pa mu bomo z veseljem prisluhnili. Vprašali ste me tudi o tem, kako poštevamo posamezne potrebe malih in srednje velikih podjetij iz držav članic. Potrebe so zelo raznolike. V novih državah članicah, če jih še lahko tako imenujemo, še vedno obstaja neka informacijska vrzel, ki smo jo morali pokriti. Sedaj je prišlo do tega, da se delovanje teh podjetij razširi, da se poveča finančna sredstva za ta podjetja. Pomembno je, da se najdejo ustrezne poslovne priložnosti in poslovni partnerji v drugih državah. S tem imajo največje težave, mala in srednja velika podjetja in mreže lahko pri tem odigra ključno vlogo. Hvala. Äh, hvala lepa. Gospod Larben, Lamberts in preostali govorniki, hvala vam za odgovore na vprašanja. Dobro je, da smo dobili te dodatne informacije. Tudi glede na razprave, ki potekajo in nas čakajo. Hvala lepa vsem skupaj in s tem zaključujemo s to točko na eh, dnevnem redu ter prehajamo na glasovanje. Thank you. Yeah, thank you. Gospe in gospodje, začeli bomo z glasovanjem. Upam, da ste vsi tukaj in da imate seboj vaše kartice. Morda bi lahko najprej preizkusili naprave. A bi lahko prosim začeli z glasovanjem? Najprej bomo preizkusili naprave. Kdo meni, da bi morali vsi biti točni, ko začnemo z našimi zasedanji? Da ali ne? Dobro, konec glasovanja. Rezultat je zelo dober. Kdo, so, kdo je tistih šest, ki so glasovali proti? I know them we make a report about this. <laughs> Gut, wir fangen jetzt an. Hvala lepa, sedaj bomo začeli. O celi vrsti poročil moramo glasovati, morda bi lahko najprej prisluhnili, potem bi bilo vse skupaj bolj enostavno. En stavek bi vam želel sporočiti. Danes bomo glasovali tudi o poročilu o surovinah in brez da bi želel sedaj razprav, odpreti razpravo o tem, eh, Naj opozorim na to, da sem dobil glasovalni seznam včeraj zvečer, čeprav smo se dogovorili o sistemu, kako bomo pripravljali sezname za glasovanje. Vsaj včasih to deluje, včasih pač ne in želim vam sporočiti, da če bomo v prihodnje dobili seznam tako pozno in si kolegi ne bodo imeli časa ogledati ta seznam, potem naslednji dan preprosto ne bomo glasovali. Sedaj pa točka 4 gre za glasovanje o spremembi uredbe sveta o ustanovitvi skupnega podjetja za gorivne celice in vodik. Tukaj smo se dogovorili o enostavnem postopku, ker ni bilo nobenih pomislekov, eh, sklepam, da lahko postopamo na ta način. Cloud terms. Želeli smo se vzdržati, ne zato, ker se nam, nam gorivne celice ne bi zdele pomembna tehnologija za prihodnost, ampak zdi se nam, da komisija ni podala celotne resnice o tem, kaj kako bi naj delovalo to skupno podjetje. Mislim, da bi morali po poletnem premoru resnično dobiti informacije o tem, po mojim, kolikor vem, te informacije niso tako rožnate, kot se nam to prikazuje. Ja, vem, da imaš veliko informacij od komisije, to moramo vzeti resno in uh, dobro je, da dobimo to opozorilo uh, še preden glasujemo oziroma še preden glasuje, odločimo o glasovanju. Zdaj je pač stvar sklenjena. Sedaj pa podobna pravila za dostop do vladne storitve, ki jo ponuja globalni satelitski navigacijski sistem, na kratko Galileo veliko je bilo razprav, veliko je bilo dela. Kolega Glante danes ni z nami, ampak eh, veliko dela je uložil v pripravo poročila. Sedaj moramo glasovati o kompromisnem besedilu. Kdo se strinja, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. geschlossen. Konec glasovanja. proti 4 sprejeto. Kolegice in kolege bi obvestila o tem, da sem pozabila svojo glasovalno kartico in glasujem z dvigom rok. Ja, kartica manjka. Gospa Ek, mikrofon prosim. Uh. Gospod Panajotov eh, glasuje, ampak nima kartice. Gospod Henin. Gospod predsednik, moja napravica ne deluje, ampak morda sem kaj napačno pritisnil. Gut, das weiß ich jetzt auch. Ja, to jaz ne morem vedeti. Vsekakor pa hvala za vašo informacijo. Sedaj pa um, zakonodajna resolucija. Glasovali bomo elektronsko. Še enkrat preverjamo, če vse skupaj deluje. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. 37 eh, za, 3 proti, 4 vzdržani glasovi. Sedaj pa še sprašujem tistih brez eh, kartice. Gospa Toja, gospod Panajota. Za. 29, 39 za, 3 vzdržani glasovi, 3 eh, proti in 4 vzdržani glasovi. Sprejeto. Sedaj pa poročilo narasno pobudo, učinkovita strategija za sorovine za Evropo, to je pripravil kolega Bütikofer. Veliko je kompromisnih predlogov sprememb. No, no, bom jaz odgovoren za vse skupaj. Začeli bomo z eh, kompromisom številka dve. Ja, prav imate, potrebno začeti z kompromisom ena, kako sem lahko to spregledal. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3a za, Odstavek 3a, kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejet. Oseminštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis pet za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejet kompromis sedem za proti vzdržani sprejet, kompromis osem za proti vzdržani sprejet, kompromis devet za proti vzdržani sprejet, kompromis deset za proti vzdržani sprejet, sto devet za proti vzdržani sprejet vzdržani sprejet, kompromis 11 za, proti vzdržani sprejet, 120 za, proti Preverili bomo elektronsko. Predlog smo imbe 120. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. Ne, oprostite, tisti brez uh, kartice za, uh, torej ste proti, ste vi proti ali za? Proti. Dobro, potem je zavrnjen. 122 za, proti, vzdržani, sprejet. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 12 za proti vzdržani sprejet, 125 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 13 za proti vzdržani sprejet, kompromis 14 za proti vzdržani sprejet, kompromis 15 za proti vzdržani sprejet, predlog spremembe 144 za proti vzdržani sprejet proti. Vzdržani sprejet. Kompromis 16 za proti. Vzdržani sprejet. 152 za proti. Vzdržani zavrnjen. Kompromis 17. Kako želite, da 152 preverimo? Dobro, preverimo elektronično elektronsko predlog spremembe 152. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 17 za, proti vzdržani. Sprejet. Kompromis 18 za, proti vzdržani. Sprejet. Kompromis 19 za, proti vzdržani. Sprejet. 168 za proti ustašani sprejet, 169 za proti ustašani sprejet, kompromis 19a za proti ustašani sprejet, kompromis 20 za proti ustašani sprejet, 181 za proti ustašani. Bomo to preverili elektronsko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 proti vzdržani sprejet, 194 za proti. Bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe 194. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 22 za, proti vzdržani sprejet. 206 za, proti, vzdržani, sprejet, 225 za, proti, vzdržani, sprejet. Dvesto petindvajset bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Dvesto osem. Dva dela. Glasujemo samo o drugem delu 208 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 23 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 24 za, proti vzdržani sprejet. 224 za, proti vzdržani zavrnjen. 229 za, proti vzdržani sprejet. 230 za, proti vzdržani sprejet proti vzdržani sprejet, 231, drug, eh, dva dela, prvi del za, proti vzdržani sprejet, drugi del za, proti. Bomo preverili elektronsko drugi del predloga spremembe 231. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnem. 235 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 257 za proti. Vzdržani, mislim, da je zavrnjen. 240 za. Kako? Eh, preverili bomo predlog slovenbe 257. Konec glasovanja. Zavrnjen. 240 za, proti vzdržanje sprejet, 241 za, proti vzdržanje sprejet, kompromis 25 za, proti vzdržanje sprejet, kompromis 26 za, proti vzdržanje sprejet. 251 eh, glasovanje po delih. Samo tretji del. Ne, oprostite, samo drugi del. Vse sem to rekel. 251 drugi del za, proti, vzdržani, zavrnen. Drugi del, pravi predsedujoči, tretji del, se opravičujem. Za, proti, vzdržani, zavrnen. 255 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjen, 256 za, proti vzdržani zavrnjen, 258 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 27 za, proti vzdržani sprejet, 265 za, proti vzdržani zavrnjen, kompromis 28 za, proti vzdržani zavrnjen. Sprejet se popravlja predsednik. 29 za. Gospod Turmes me moti. Kompromis 29 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 30 za, proti vzdržani sprejet. In še uh, znamenite uvodne izjave. Predlog spremembe 8 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani sprejet. 9 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani sprejet. 10 za, proti, vzdržani zavrnjen. 11 za, proti, vzdržani sprejet. 12 glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejet, drugi del za, proti, vzdržani sprejet vzdržani. Bomo preverili elektronsko drugi del. Konec glasovanja. Sprejet. 16 za proti vzdržani. Sprejet. 19. Ne, ta postane brezpredmeten. 13 za proti vzdržani vzdržani sprejet, 14 za, proti vzdržani sprejet, 15 za, proti vzdržani sprejet, 17 za, proti vzdržani sprejet, 18 za, proti vzdržani sprejet, 20 za, proti vzdržani sprejet. Ja, to so vsi predloge spremljiv gospoda Butikoferja. 25.2 dela prvi del za, proti vzdržani, sprejet drugi del za, proti vzdržani zavrnem. 21 za proti vzdržani sprejet, 22 za ustnim predlogom spremembe. No, 22, 22 za. Ja, prepozni ste bili. 22 za. Proti še enkrat glasovi proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe ena za proti vzdržanje sprejet, dva za proti vzdržanje sprejet. Lahko strnem 3, 4, 5 za. 3, 4, 6. Torej 3, 4, 6 za proti vzdržanje sprejet. Sprejeti. sre pa vodna zjava C za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Potem pa še mnenja. Ja, 14 je first. Najprej 14. Za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti vzdržani sprejet. Mnenje odbora Deve, 6 za, proti vzdržani sprejet. 12 za, proti vzdržani sprejet. 11, dva dela, prvi del za, proti vzdržani zavrnjen, drugi del za, proti vzdržani sprejet. 13, prvi del postane brezpredmeten drugi del za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa ustni predlog spremembe 14 za proti vzdržani sprejet. 18. Drugi del za proti vzdržani sprejet. 19. 30, dva dela, prvi del, oprostite, 20, prvi del, proti, držani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen, 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 22 za, proti, vzdržani, sprejet, 23, dva dela, samo o prvem delu glasujemo, za, proti, vzdržani, sprejet, mnenje odbora INTA. Ostavek 2 za, proti vzdržanje sprejet. 4 za, proti vzdržanje sprejet. 7, prvi del za, proti vzdržanje sprejet. 8, samo prvi del za, proti vzdržanje sprejet. 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 12. Prvi del smo opravili, drugi del z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. 15. Dva dela, prvi del za, proti, ja, ste nasedli. 15. Prvi del za, proti, zavrnjeno. Drugi del za proti vzdržani sprejet. 16. Prvi del za, proti vzdržani sprejet, drugi del za, proti vzdržani zavrnjen. Mnenje odbora Envi. 4. Samo drugi del za, proti vzdržani sprejet, 5 za, proti vzdržani sprejet bomo to preverili elektronsko. Pet. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospa to je proti. Dobro, potem velja. Mikrofon, prosim. Against or in favor? Ah, you have a card, card. You have a card now. Okay, that's wonderful. A, torej ima se sedaj kartica, to je super. Sedem za, proti, zavrnjeno. Deset, drugi del za, proti, zavrnjeno. Dvanajst za, proti, zažani, zavrnjeno. Ehm, sprejeto se popravlja predsednik. 14 za. O 14 moramo glasovati. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. Seveda prehajamo na 18. Prvi del za, proti, vzdržan, sprejet, drugi del za, proti, vzdržan, sprejet, 21. Za, proti, vzdržan, sprejet, 22 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržan, sprejet in socialisti. Ja, dvigniti morate roke. Potem je to zavrnjeno. E, še enkrat prosim, za sprejeto. 22. drugi del za, proti, vzdržani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 ugovarja. Do sedaj smo vse ustne amantmaje sprejeli, če pa poročevalec ugovarja, eh, potem predlog spremembe, ustni predlog spremembe ni sprejet in zato bomo glasovali 24 brez ustnega predloga spremembe. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28. Prvi del, ne drugi del. Za, proti ustešani sprejeto. Sedaj pa mnenje odbora Agri, a je tu vsak odbor sodeloval ali kako? Res neverjetno, vsak odbor je sodeloval eh, z nami. Mislim, da bo moral poslati pismo tem odborom. Mnenje odbora Agri. 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, dva za, proti, vzdržani, zavrnjeno, tri za, proti, vzdržani, sprejeto, štiri za, proti, tri za, proti, želite preveriti? Dobro, potem bomo preverili elektronsko številka 3. Konec glasovanja. Štiri za, proti, vzdržani sprejet, pet za, proti, vzdržani zavrnjeno, šest za, proti, vzdržani zavrnjeno, sedem za, proti, vzdržani zavrnjen, osem za, proti, vzdržani zavrnjen. 9, prvi del za, proti vzdržanje zavrnjen, 10 za, proti vzdržanje sprejet, 11, prvi del za, proti vzdržanje zavrnjen, drugi del za, proti vzdržanje sprejet, 12 za, proti vzdržanje sprejet, 13, drugi del za, proti vzdržanje sprejet vzdržani. Zavrnjen 14 za, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen, 16 za, proti, vzdržani, sprejet, 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. Bomo še enkrat preverili 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 v dveh delih, prvi del za, proti proti vztešani. Sprejet, drugi del, za, proti zavrnjen in še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitamo. Gospa to je tudi za. Da, v redu. Gospod Rübih bo še podal izjavo. Äh, Hvala lepa, želim čestitati kolegu Bütikoferju. Pogajanja so bila zelo težka, ampak äh, on jih je vodil na zelo učinkovit način in v večini delov poročila smo dosegli dobre kompromise. Eh, uradno pa se želim pritožiti glede naslednjega in prosim, da gre to tudi v zapisnik. Pritožujem se, da so lobisti osebno obrekovali poslance in to so bili lobisti, ki niso zapisani v registru Evropskega parlamenta. Prosim, da naš odbor poda pritožbo generalnemu sekretarju parlamenta, tako da te umazane kampanje uh, ne bodo več dovoljene v tej hiši. Tega si ne moremo dovoliti, to so take umazane kampanje, naperjene proti posameznim poslancem, to si parlament ne zasluži. Gut, ich sehe durch den Applaus. Äh, dobro, Uh, eh, aplaus kaže, da je to treba poslati generalnemu uh, eh, sekretarijatu. Moramo videti še, kako bomo to izvedli. Sedaj prehajamo na sedmo točko in sicer stališče parlamenta o prologu proračuna za leto 2012. In sedaj dajem besedo. Uh, presenečeni, presenečeni, besedo ima gospod Bütikofer. You have the floor. Beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Komisija je sprejela in predstavila svoj osnutek proračuna 20. aprila. Kot vsi vemo, predlagajo povišanje in sicer tako eh, v eh, ciljih, eh, ki, torej v plačilih, kot tudi v eh, samih uplačilih. Eh, in sicer je svet bo govoril o tem proračunu v naslednjem tednu in parlament bi naj ob koncu julija o tem razpravljal in sicer 25. julija. 11. julija bi naj potekal trialog med parlamentom, komisijo in uh, parlamentom, svetom. Eh, ta odbor pa nima pravice, da bi sodeloval pri tem trialogu. Kasneje eh, bomo morda lahko sodelovali. Pričakujemo, da bo svet predlagal precejšnje zmanjšanje um, v samih um, plačilih, izplačilih eh, Bazani eh, poročilo je v petih točkah posebej izpostavilo um, različne eh, cilje, ki jih podpira ta odbor. Zato lahko gospe Balzani se zahvaljujemo, da je to sprijela. Uh -huh in se s tem ukvarjala. Eh, in eh, seveda je eh, to tudi bilo obravnavno že na plenarnem zasedanju, je prišlo že do glasovanja v zvezi s tem in sicer je govorila, da je treba široke horizontalne. Zmanjša, torej zmanjšanja v proračunu odkloniti. Sveda je vse povezano tudi z strategijo 2020 in 2A bi naj eh, pravi, da bi naj povišali sicer, ampak naj ne bi eh, povešali, povečali čez določene eh, meje. In načrt je, da se za SIP programe poviša sredstva Eh, tudi za okvirni raziskovalni eh, program Euratom 1213 eh, bi naj povečali in v maju je prišlo do predloga pri pilotskih programih in to je bilo tudi posredovano komisiji, da bi dobili odgovor komisije. V prihodnem tednu pričakujemo ta odgovor, to je lahko osnova za odločitve v našem odboru. In sicer v zvezi s tem, kateri odbori za pilotske projekte projekte in e, za katere načrte, ki so predlagani v tem odboru, bo, ko, bo komisija podprla in o tem bomo v naslednjem tednu razpravljali pri srečanju poročevalča v senci in o tem bomo tudi še slišali kasneje poročilo. Hvala lepa, gospa Ol, kot prva. Hvala lepa. Eh, mislim, da moramo priznati, da smo v dokaj težavnih eh, okoliščinah. V zvezi z proračunom 2012 bi si želela, da bi prišlo eh, do eh, zamrznitve. 14,5 odstotno povišanje ni politično možno in tudi nekako ni izvedljivo, ampak seveda po drugi strani moramo tudi eh, povedati, da imamo določene velike prioriteti in se moramo prilagajati, da bomo ohranili neutralni proračun, če bomo želeli na eni strani več potrošiti, povečati, moramo na drugi strani manj in moramo gotoviti, ki je nujno potrebno, da povečamo eh, proračun in zlasti je problem eh, torej, na področju energije, na tem področju, področju energetike je treba ohraniti določena sredstva in um, to je, ta del se uh, nanaša samo na 0,5 odstotka celotnega proračuna in tam bi se naj zmanjšala. Eh, seveda pa še vedno ni eh, ločenega eh, proračunskega denarja za set načrt. In seveda je treba ohraniti tudi cilje pri podnebnih spremembah. In eh, tukaj je treba posebej eh, govoriti še o tem vprašanju. Po eni strani moramo ehm, tudi še govoriti o ITREju. 1,7 milijarde je predvidenega za ITRE, pa če to pustimo ob strani, moramo še ugotoviti, da so potrebna sredstva za druge uh, Eh, projekte na področju energetike in to je eh, samo 100 milijonov energije, eh, torej milijonov evrov za obnovljive vire energije. In če pogledamo, kako je z usklajenostjo tega proračuna, je to dokaj zapleteno. Obnovljivi viri so gotovo izredno pomembni in tukaj moramo cilje doseči tudi v zvezi z cilji Evropa, torej 2020 in moramo to podpreti, namesto da bi podprli eh, sredstva za druge zadeve, ki niso naša prioriteta. Hvala lepa. Eh, nihče drug se ne želi eh, oglasiti k besedi. Gospod Butikofer, še enkrat v zvezi s tem. Ne vem, če je treba opozoriti na to. to. Ta sestanek v Senci bi naj potekal 7. julija in takrat bomo lahko obravnavali eh, tudi eh, odgovor komisije eh, v zvezi z pilotskimi projekti in prep akcijami. Končni rok za, v odboru je 23. avgust opoldan in v vodilnem odboru, v proračunskem odboru je rok za predloge sprememb 8. september ob 12. Glasovanje v Itriju bo 30. augusta. In seveda vabim eh, člane, da bodo eh, predlagali tudi spremembe. Eh, gospa Ek, hvala. Predsedujoči, hvala, da se še enkrat oglasim. Gre za načelna, načelna vprašanja v, za ITER, kakorkoli eh, že stojijo vaša mnenja e, o jedrskih virih in tako dalje. Seveda je pri vprašanju, ko se troši denar, eh, seveda tudi odločitev o izvoru te energije in moramo eh, zadevo razčistiti s svetom. Če ali bodo to izveljali, bodo dali soodločanje v ITRU to je treba še razčistiti. Paul Rübih. Eh, prisrčna hvala, gospod predsedojoči. Želim samo omeniti, da je parlament eh, se intenzivno eh, zavzel za Evropski inštitut za tehnologijo in za uporabo tega inštituta in predvideli smo 3 milijarde evrov za to. Eh, in konkurenčno eh, bi naj bili najboljša regija. Eh, ostalo je pa vse pri treh milijonih in moramo poskrbiti za to, da bi na naših šolah in univerzah končno tudi generirali najboljše znanje in da bi tudi pri učiteljih in učencih prišlo do zavedanja glede tega, e, tako da bomo prišli do boljšega izobraževanja in nadaljnega izobraževanja. E, tudi, e, da bi v majhnih in srednjih velikih podjetjih tukaj več dosegli, da bi to, kar se raziskuje v 7. in 8. okvirnem programu, dejansko potem pristalo in se izvajalo v teh podjetjih. Hvala lepa. Děkuji, pane předsedo. Um, hvala, gospod eh, predsedojoči, opravičujem se, ampak um, nažalost eh, se nisem mogel uh, prej prijaviti, uh, bi pa imel kratko pripombo. Uh, želim uh, ugotoviti, da svet daje določene sing signale, Očitno prihaja do težav z tolmačenjem v angliščino. Da, še enkrat bom ponovil, torej začel bom od začetka. E, osredotočil e, se bom in omejil na to, da bom dal nekaj kratkih e, pripomp v zvezi z agencijo Galileo Gesa, od sveta sem dobil znamenja, da svet eh, v zvezi s tem želi zmanjšati sredstva in to bistveno. Prav boleče. In eh, če bodo sredstva dejansko zmanjšana, eh, bo dejavnost agencije radikalno omejena in tudi možnosti bodo bistveno manjše. Pravkar je bilo omenjeno, Eh, da moramo eh, zelo natančno pogledati, kje lahko prihranimo in eh, na tem področju bi bilo narobe. In hvala, da sem lahko podal to kratko izjavo. Hvala lepa. Če nihče drug ne želi besedo, bom spomnil. 23. avgusta je rok za vlaganje eh, predlogo sprememb in sedaj bom eh, prešel na naslednjo točko dnevnega reda 8. Obladovanje nevarnosti eh, večjih nesreč, v kateri so vključene nevarne snovi. Kolega Enin je poročevalec in zato mu kot prvemu tudi dajem besedo. Izvolite. Tako, Hvala, gospod predsednik. Preden začnem, bi se rad prisrčno zahvalil vsem sodelavcem, ki so mi pomagali pri pripravi tega mnenja. Še posebej bi se rad zahvalil sodelavki, ki sedi poleg vas, gospod predsednik, in ki je res opravila izjemno delo. Upoštevali smo vse tisto, kar je bilo izrečeno na predhodnih srečanjih. Pripravili smo kar nekaj predlogov sprememb, ki upoštevajo tudi usmeritve, ki ste jih predstavili. Namreč želite si, da ne bi imeli prevelikih možnosti odstopanja, namesto da bi opravili podrobno analizo, bi morali upoštevati pri vseh vidikih, zlasti pri varnostnem vidiku, izvajanje strani pogodbenih partnerjev. Vse mora biti natančno opredeljeno. Ne bi smeli uporabljati nejasnih besed, kajti s tem se samo povzročajo težave. Poskrbeti moramo za to, da bo varnost stalno zagotovljena, najvišja varnost v vseh podjetjih, ne da bi s tem kakorkoli škodili industriji ali postavljali ovire. Vemo, kaj se je zgodilo v zadnjem obdobju. Upoštevati je treba tudi naravne nesreče, zato smo želeli opozoriti tudi na nekatere sektorje, ki se po našem mnenju niso ustrezno odražali v tem poročilu, naprimer prevoz nevarnih snovi in izkoriščanje naftnih ali drugih vrtin ali drugih virov surovin za namene industrije. Namreč tu gre za industrijsko delovanje, zato bi morali to vključiti v področje uporabe tega poročila. Ne bom predstavil vseh predlogov sprememb, ki ste jih uložili, bi pa za zaključek še enkrat rad odločno podaril potrebo ki so jo izrazili številni poslanci. Sicer potrebo potem, da bi morali upoštevati tudi delavce, ki delajo v teh sektorjih. Ti delavci so prvi, ki se soočijo s težavami, oni so prvi, ki so neposredno vključeni v proces priprave in črpanja in obladovanja, tako da bi bilo zmotno, če ne bi upoštevali dejstva, da tudi oni lahko sodelujejo v vseh procesih zagotavljanja varnosti znotraj podjetij. Hvala. Seveda bom prisluhnil tudi drugim pripombam, ki jih boste imeli. Sprejemo tudi dodatne predloge sprememb in se o njih potem pogovoril z vami. Gospa Bobinska. Eh, prav lepa, hvala. Želim spregovoriti v imenu eh, kolege Laša Bešaroša, ki je eh, namestnik poročevalca. Danes pa ni mogel priti in eh, želel je, da vam sporočim nekatere njegove pripombe in zato je bom prebrala. Nesreče v preteklosti v zvezi z nevarnimi snovimi nas je opozorilo, da moramo biti Eh, ustvariti zelo dober nadzorni mehanizem. Pri tem lahko dogovarjanje eh, deležnikov igra bistveno vlogo. Eh, trenutno imamo deset tisoč raznih vključenih deležnikov, ki, lahko, ki sodelujejo v tem, da bi prečevali te nesneče. In um, ključni elementi samega predloga so naslednji. Iz ta raven eh, zaščite mora biti eh, vključena tudi v direktivo, zato moramo tudi slediti načelu, da vse to eh, vključimo. Druga, seveso direktiva dobro deluje, ampak želimo določene spremembe iz določenih zakonodajnih razlogov in praktičnih razlogov. To je povezano tudi z novo CIP Eh, uredbo in sicer v zvezi z ravnanjem z nevarnimi snovmi in to eh, bo ta uredba bo začela delovati v naslednjem mesecu. Eh, boljša implementacija in predvidevnost pravil je potrebna tako za javnost kot za industrijo in vse vključene. S tem lahko razlikujemo razlikujemo uh, eh, raz, uh, tudi med uh, posameznimi vrstami nevarnih snovi. Eh, zelo pomembno je počrtati, da eh, pravilo ne sme presegati same direktive. Transporti bi morali biti izključeni, tako vsaj pravi naš kolega. Izjeme bi naj omogočajo določeno prožnost v nekaterih okoliščinah, ampak ne v celoti izjemo iz direktive. Uh, harmonizacija, harmonizacijska, um, eh, harmonizacijsko pravilo bi moralo biti vključeno v direktivo. Uh, in um, pri tem je nujno, da se uh, držimo tudi informacijskih pravil. Uh, to pomeni, da moramo Eh, vse podatke v zvezi z eh, temi zadevami tudi dati na razpolago javnosti. Tudi nadzor in zahteve morajo biti eh, usklajene in tudi prilagojene določenim zahtevam v zvezi z stroški. Kolegica Toja, hvala, gospod predsedojoči, tudi sama bi rada zahvalila sekretarjatu za delo, ki ga je opravil na tem področju. Mislim, da je vsebinsko gledano vse jasno. Vemo, kaj želimo doseči, v katero smer želimo iti, kako naj bi glasovali. Imamo pa tudi druge teme, ki se pojavljajo v prilogah, ampak ne vem, ali bi se lahko te pogovarjali na parlamentarni ravni, zato ker gre za zelo tehnične zadeve. Tako da razumem, delo, ki je bilo upravljeno z tehničnega vidika, je bilo res zelo zapleteno. Preučili smo že predloge sprememb, ki jih je uložil poročevalec. Poleg tega bomo dodali nove predloge sprememb in če pozamem pristop, lahko rečem sedeče. Vsi se zavedamo tudi zaradi nedavnih dogodkov, kako pomembna je ta direktiva, kako pomembno je njeno izvajanje. Vsi ti dogodki so prizadeli tudi nas in pokazali so, kako zelo pogosto tudi tehnika in celoten varnostni aparat, ki ga vzpostavimo, ne prispevata k temu, da preprečimo nepredvidljive naravne nesrečne katastrofe. Mislim, da smo sedaj veliko bolj osveščeni o vsem tem, da bolj pozorno spremljamo te dogodke, tako da tudi zaradi tega evropske politike zbujajo vse večji interes. Mislim, da bi morali poskrbeti za preventivo, za ustrezen zakonodajni okvir, predvsem pa bi morali upoštevati čisto vse vidike, ki se pojavljajo pri nujnih razmerah. Tako da je to mnenje zelo pomembno tudi z vidika našega odbora, ne samo z vidika odbora za okolje. Zakonodaja na tem področju bi morala biti zelo stroga in ustrezno prilagojena temu področju. Varnost, ki naj bi jo zagotovili državljanom, preventiva, ki bi jo morali zagotoviti, posredovati bi morali informacije in vzpostaviti nadzor, vse to je treba na nek način uravnotežiti. To so štiri ključne zahteve, s katerimi se ukvarjamo tudi v Italiji mislim, da bi morali res pri teh nujnih prednostnih zahtevah med varnostjo delavcev, varnostjo okolja, varnostjo ozemalske celovitosti najti ravnotežje v primerjavi z drugimi zakonitimi in upravičenimi zahtevami. Naprimer, da bi morala biti tudi ta industrija učinkovita in dobičkonosna. Tudi kemična industrija je storila ogromno za to, da bi se prilagodila evropske zakonodaje, če pomislite samo na uredbo REACH. Vzpostaviti je res treba ravnotežje, predvsem pa je treba poskrbeti za varnost in s tem bom tudi zaključila. To pomeni, da bi morali sprejeti standarde, ki bi veljali za vsa področja, tudi za tista, ki trenutno niso zajeta v to direktivo. Strinjam se s tem, da bi morali v tem mnenju omeniti tudi zunanje izvajalce in javna naročila, ki se organizirajo v ta namen. Vsako podjetje, ki zmaga na razpisu ali na javno naročilo in potem dobi pogodbo kot zunani izvajalec, bi moralo biti predmet nadzora. Namreč z vsakim dodatnim pogodbenim podizvajalcem je nadzor manjši in obstaja večje tveganje, da pride do nesreče. Zato želimo ustrajati tudi na nadzoru na tem področju. Gospod poročevalec, kar zadeva naprimer možnost povečanja števila nadzorov, naj povem, da ni toliko pomembno to, koliko krat se izvaja nadzor oziroma kontrola, temveč je pomembno, kako se izvaja ta nadzor, ali se izvaja kakovostno in predvsem, kdo ga izvaja, ali bodo to javni organi ali bodo to drugi organi. Ti morajo zelo resno vzeti svojo nalogo, tako da ne gre za to, da bi vem, vsakih šest mesecev izvedli nek nadzor. Pomembno je, da je ta nadzor izveden čim bolj strogo in na čim bolj širokem področju. Ne smemo biti preveč lahkomiselni in preveč površni. To me namreč plaši. Potem pa še informacije, tudi to je zelo občutljiva točka. Preglednost posredovanja informacij je ključnega pomena. Vendar, kadar posredujemo preveč informacij, preveč tehničnih informacij, državljani sploh ne vedo več, kaj naj počnejo s temi informacijami. Zato je treba posredovati primerne informacije, tako vsebinsko gledano, tako tehnično gledano, kot tudi količinsko predvsem pa bi morali te informacije posredovati tisti organi, ki skrbijo za izvajanje standardov, ki skrbijo za nadzor in tako naprej. Predvsem bi morali poskrbeti za jasno opredelitev odgovornosti. Informacije je treba posredovati na ustrezen način, če se pojavi potreba potem, da se posreduje več informacij, to lahko storimo, vendar se ne smemo slepiti. Pomembno je, da posredujemo prave informacije, ključne informacije, jasne informacije, natančne informacije. Ni pomembno samo to, koliko informacij posredujemo. Skratko, spostaviti treba ustrezno ravnotežje, nekoliko bolj v smeri prednostnih nalog, v smeri varnosti. Bomo pa še vložili dodatne predloge sprememb in skupaj s poročevalcem bomo potem, upam, našli kakšen kompromis, zato da bo delo, ki ga upravljamo, čim boljše. Hvala. Gospa Ribazi. E, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Enanu, ki je na dober način povzel razpravo, ki je potekala na ravni odbora. Naj spostavim par zadev, s katerimi sem se soočila, ko sem sodelovala pri splošni kontroli v Franciji, ko je prišlo do eksplozije v EDF v Toulouse. Kolegice in kolegi, mislim, da bi morali zelo jasno povedati, da bi morali najprej obvestiti delavce. Delavci so tisti prvi branik pri zagotavljanju varnosti. Vendar bi morali obvestiti tudi vse lokalne prebivalce. Sama sem se pogosto prepirala z predstavniki industrije, ki niso želeli posredovati informacij zaradi komercialnih razlogov, ker so želeli skrbeti prikriti poslovne tajnosti. Strinjam se s tem, da je treba posredovati kakovostne informacije. Sama zaupam lokalnemu prebivalstvu v kraju, kjer je prišlo do nesreče, da bodo znali zastaviti ustrezna vprašanja in da bodo tudi dobili odgovore na svoje vprašanja. Kadarkoli bi, na primer, podjetje kot je Seveso uporabila nek instrument ali postavila nov objekt, potem bi morali v takem podjetju lokalne prebivalce tudi obvestiti o vsem. V Franciji smo spostavili lokalne organe za nadzor, ki se sestajajo enkrat letno in posredujejo vse informacije lokalnemu prebivalstvu. Potrebujemo ustrezne instrumente, ki nam bodo pomagali, da bomo posredovali informacije tam, kjer jih je treba posredovati. Obstaja tudi težava pri ocenjevanju tveganja. V tej direktivi bi morali zahtevati oceno tveganja, to oceno bi morali opraviti znotraj podjetja, oceno pa bi morali potem nadzorovati tudi državni organi. Zato, ker ko pride do nesreče, pride tudi do smrtnih žrtev. Zato bi morali jasno opredeliti ustrezen perimeter okrog objekta, kjer je prišlo do nesreče. In znotraj določenega obsega okoli objekta bi morali prepovedati, naprimer, kakršno koli gibanje in delovanje. Zato bi morali res od skrb od blizu pogledati, kako naj bi se vzpostavljali takšni sistemi. Nadzor je prav tako zelo pomemben. Ne gre za to, da bi imeli ogromno število nadzorov in kontrol. Če bodo, ne vem, trije nacionalni inšpektori preverjali delovanje servisa to ne bo pripeljalo do ničesar. Potrebujemo neko jedro inšpektorjev, ki bodo delovali pod nadzorom ustreznega organa. Srečala sem se tudi s predstavniki japonske industrije, ki so povedali, da pri njih nacionalni nadzorni organi sodelujajo pri nadzoru, ki poteka na ravni industrije. Takrat so rekli, da ne obstaja nobena možnost, da bi prepovedali ali kakorkoli sankcionirali nadaljne delovanje objekta, kjer je prišlo do nesreče. Če pride do nesreče, bi morali prepovedati delovanje v določenem objektu. Skrajni čas je, da jasno povemo, če je kdorkoli presegel tveganja, če je kdorkoli deloval napačno. Kadar pride do nesreče, je že prepozno in ponavadi je lokalno prebivalstvo tisto, ki nosi posledice bedanke mich und darf. Hvala lepa. Še enkrat bi dal besedo komisiji, gospodu Alano. Oprostite, uh, gospa Toja bi želela še nekaj vprašati. Hvala lepa, samo eno vprašanje. Nekaj sem prej pozabila, nekaj pomembnega, za kar bi se rada zahvalila tudi pripravljalcu mnenja. Hvala lepa, da je upošteval uh, pripombe, ki smo jih posredovali relativno pozno. Vidim, da je to že upošteval v tem mnenju. Skratka, zelo pomembno je, da bi morali posebej poskrbeti za delavce. Delavci so tisti, ki bi jih morali v prvi vrsti zaščititi. Hvala. Gospod Eran. Yes, uh, Mr. Da, hvala, gospod predsedujoči. Govoril bo francosko. No, večina pripomb je bila zastavljenih v francoščini, tako da bom verjetno tudi sam bolje lahko odgovoril na te pripombe v francoščini. Komisija je z velikim zanimanjem prebrala mnenje, ki ga je pripravil gospod Ena. Prisluhnili smo tudi pripombam, ki ste jih danes podali med razpravo. Omejil se bom na par pripomb, ki se pravzaprav nanašajo na pripombe, ki ste jih sami podali tekom razprave. Najprej obveščanje javnosti. Namen te direktive je, da se vzpostavi sistem preprečevanja. Po eni strani to pomeni, da moramo znotraj podjetij poskrbeti za ustrezno sprejemanje preventivnih ukrepov, po drugi strani pa bi morali v primeru nesreče posredovati informacije javnosti. Te informacije morajo biti brljive, razumljive. Ni v bistvu o tem, da bi posredovali tehnične informacije, temveč informacije, ki bodo posameznikom omogočile, da razumejo, kakšno je tveganje in da bodo vedeli, kako naj se obnašajo v primeru nesreče. Takšne informacije je treba posredovati, ko pride do nesreče. Ko se zadevna javnost ustrezno obvesti, bi morali, tako kot je bilo v primeru Seveso, vsi vedeti, kakšno je tveganje in kateri ukrepi so bili sprejeti za to, da se izognemo tveganju. Tako da je cilj obveščanja ta, da se javnost ustrezno obvesti o tem, kaj mora storiti. Na nek način gre za obveščanje in za učenje o tem, kako naj se prebivalci obnašajo. Obvestiti jih je treba seveda tudi o inšpekcijskih pregledih, ki so potekali. Glede inšpekcijskih pregledov naj povem, da komisija zadovoljstvom ugotavlja, da tako pripravljalec mnenja kot tisti, ki ste se oglasili v razpravi, podpirate zamisel o inšpekcijskih pregledih. Najbolj pomembno je, da na nacionalni ravni zagotovimo zadostno število neodvisnih inšpektorjev. To je zelo pomembno. Zato smo tudi z veliko mero zanimanja prebrali predlog spremembe, ki je bil vložen v zvezi s tem. Prebrali bomo tudi dodatne predloge sprememb. Pogostnost inšpekcijskih pregledov je prav tako pomembna po našem mnenju, zato smo v svojem predlogu tudi podali neke minimalne kriterije glede inšpekcijskih pregledov znotraj posameznega objekta, ki predstavlja visoko tveganje. Vsaj enkrat letno ali pri teh najbolj tveganih objektih ali enkrat na tri leta pri ostalih objektih. To je ključnega pomena za učinkovitost te direktive. Verjetno vsi veste, da je raven varnosti v posameznem objektu nekaj, kar s časoma upada, zato ker se tudi inšpekcijski pregledi in nadzor v objektu s časom zmanjšujejo. Poskrbiti pa treba predvsem za delavce in s tem že prehajam na to, kar ste že sami omenili, namreč na sodelovanje na udeležbo delavcev. Direktiva v zvezi s tem že obstaja. In sicer direktiva 89 skozi 391. V tej direktivi je jasno zapisano, kakšne informacije treba posredovati delavcem in združenjem delavcev. Vprašanje pa je, kakšna je dodana vrednost. V zvezi s tem ste uložili predlog spremembe. Mi menimo, da bi deloci morali imeti možnost sodelovanja, vendar želimo vedeti tudi, kakšna je dodana vrednost, ki jo to sodelovanje prinaša. Odvisno je tudi od tega, kakšna je nacionalna zakonodaja na tem področju. In mi ne želimo sprejemati nove zakonodaje. Še par zadev bi rad omenil. Namreč nekaj stvari nam v poročilu ni ravno najbolj všeč. Najprej nudenje očkodnine žrtvam. Nacionalna zakonodaja velja na tem področju. Na evropski ravni sistem ni poenoten, tako da ne vem, če bi bilo sedaj res smiselno vnašati ukrepe v zvezi z plačevanjem očkodnine. Namreč civilno pravo na nacionalni ravni je tisto, ki opredeljuje plačevanje očkodnin. Uložen je bil tudi tehnični predlog spremembe glede rokov. Glede rokov, ki se nanašajo na določene objekte. Namreč določeni objekti bi morali zaradi spremenjene zakonodaje morali v najkrajšem možnem roku opraviti vse prilagoditve. Skladno z zakonodajo se veso. Mi menimo, da bi morali upravljavci teh objektov imeti možnost, da se na te stvari ustrezno pripravijo in prilagodijo. Ponavadi je zato potrebno daljše obdobje načrtovanja o tem se lahko še pogovorimo s poročevalcem in stvari pojasnimo. Glede področja uporabe te direktive, naj povem, da obstajajo določeni predlogi tudi v tem poročilu, da se razširi področje uporabe. Najprej je tu vojaški vidik. Namreč določeni deli pogodbe se nanašajo izključno na vojaški vidik, na to, da se znotraj vojaškega sektorja poskrbi za upravljanje z nesrečami pri tovrstnih objektih. To je vključeno tudi v naš predlog in meni, da bi morali ta predlog ohraniti. Prevoz. Prevoz je zagotovo pomembno vprašanje, naprimer prevoz nevarnih snovi. Kadarkoli pride do prevoza nevarnih snovi, se pojavlja tudi tveganje, vendar tveganje ni vedno enako. Zakonodaja z področja prevoza nevarnih snovi je bila pred nekaj leti spremenjena. Gospod predsednik, še 30 sekund, da se odzovem na vprašanje v zvezi s pipelines in objekti offshore. On govori angliško, pravzaprav. Komisija glede pipelines pripravlja študijo o tveganjih, ki jih prinašajo to vrstni objekti še nekaj mesecev potrebujemo za to, da zaključimo to študijo. Če se bo izkazalo na podlagi študije, da je treba stvari spremeniti, bomo to storili do konca leta. Potem so pa tu še naftne vrtine offshore in ploščadi offshore. Komisija je lani sprejela sporočilo v zvezi s tem, kot veste, trenutno tudi delamo na predlogu, ki nam bi ga predstavili še letos. Ta predlog pa se nanaša na urejanje varnostnih in okoljskih vprašanj pri offshore naftnih ploščadih. Po našem mnenju potrebujemo bolj specifičen instrument za to vrstne objekte, ki predstavljajo specifično tveganje. Gospod predsednik, hvala za čas, ki ste mi ga dali, da odgovorim na ta vprašanja. E, gospod kolega Odije, še enkrat zaprosil za besedo. Zelo na kratko, gospod predsednik, tudi sam bi rad čestitev pripravljalcu mnenja. Hvala, da tako skrbno spremlja to vprašanje. Nekaj bi rad omenil, morda je to že vključeno v delovne dokumente, ampak preveriti moramo, ali je vse ustrezno zavarovano, ali so vsi objekti ustrezno zavarovani, ali so bila sprejeta vsa varnostna priporočila pri British Petroleum smo ugotovili, da je to edino podjetje, ki je samo skrbeli, skrbelo za zavarovanje in za sprejemanje varnostnih ukrepov. Zdi se, da to podjetje še vedno ni splačalo odškodnine, postopki namreč še tečajo. Sprašujem pa se, če ne bi bilo morda smiselno imeti tudi nekega poglavja, v katerem bi zapisali, da bi morala podjetja ki upravljajo s temi objekti, morala imeti sklenjeno zavarovanje oziroma bi morala imeti v namen izplačevanja očkodnin pripravljene posebne sklade. Tako da v, da v primeru nesreče ne bi potem prišlo do porabe javnih sredstev. Mislim, da bi morali vsi ti objekti biti ustrezno zavarovani za vsak tip dejavnosti. Hvala. Mr. Mr. Gospod NN, želite še enkrat spregovoriti? Hvala lepa, gospod predsednik. Vidim, da stvari napredujejo. Vloga poslancev je, da premaknejo stvari naprej, da zagotovimo več varnosti za evropsko družbo. Zato je naša naloga, da podamo določene predloge, ki, tudi če jih ne bodo takoj upoštevali, bodo prinesli do bodo prinesli napredek sistema. Varnost je zelo pomembna. Varnost oseb, ki delajo v objektih, varnost lokalnega prebivalstva in varnost družbe nasploh. Namreč, če se varnost ne zagotavlja, potem lahko pride do velike izgube naravnega bogatstva, naprimer v primeru nesreče na objektu. Prav je, da se zagotovijo tudi ustrezni nadzor in kontrole, vendar morajo ti biti zelo strogi. Poskrbeti je treba tudi za ustrezne sankcije, ki bi jih naložili tistim, ki ne izpolnjujejo zahtev. Zato bi morali sicer še naprej omogočiti tej industriji, da deluje tistim, ki ne spoštujejo pravil, pa bi morali onemogočiti delovanje. Na tem moramo še delati in z veseljem pričakujem tudi nove predloge sprememb. Hvala. Eh, tudi sam se besrečno zahvaljujem. Želim opozoriti, eh, da je rok 6. juli eh, za predloge sprememb. 6. juli torej eh, je zadnji rok za eh, vlaganje predlogov sprememb, da se jih lahko še upošteva in ustrezno vključi. Zahvaljujem se. Eh, s tem smo zaključili tudi osmo točko dnevnega reda, deveta točka, razno. V zvezi s tem nimam ničesar povedati, zdaj pa deseta točka, kdaj so naslednje seje, lahko sami preberete in s tem zaključujem današnjo sejo. Hvala lepa.